je na svoji seji 14. septembra preveril eh, mandate Karoline Gras van der Heinz, gospoda Stefana Maula, Nikolasa Huntisa in Avka Zilstra in se odločil, da eh, ti mandati veljajo za veljavne. In sicer za gospoda Svandrhajnc eh, od 9. julija naprej, eh, za gospoda Mavla od 13. julija naprej, eh, za gospoda Huntosa mandat velja od 20. julija in za gospoda Avka Zilstro od 1. septembra. Ali kdo nasprotuje potrditvi teh mandatov? Ne, s tem so mandati potrjeni.